gospa predsedujoča. Good afternoon, colleagues. Pozdravljeni kolegi. Nadaljujemo z našim zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja je na voljo. Če ima kdo kakšno pripombo, pros, ga prosim, da poda to pripombo, ker pa vidim, da pripomb ni, je zapisnik odobren. Danes popovdan bomo imeli dve razpravi o proračunu. Prva točka je.